govor z razpravo. Ničelna toleranca za pohabljanje ženskih spolovil gre za odbor za pravice ženski in enako spolov. In v imenu tega odbora predajam besedo gospe Irače Garcia Perez. Da, Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Pohabljanje ženskih spolovil je na mednarodni ravni priznano kot uh, kršitev pravic ženskim deklicam to je izjemna oblika diskriminacije žensk. To se izvaja ponovadi na mladoletnicah in je zato tudi kršitev pravic otrok. Prav tako se krši pravice do zdravja um, in fizične celovitosti. In ogromno žensk trpi zaradi posledic te prakse. Decembra 2014 je Generalna skupščina OZN sprejela resolucijo za to, da bi se zauzeli za izkoreninjanje pohabljene ženske spolovil. Od, žen, od, od držav zahteva, da razvijajo strategije za boj proti tej praksi. Te strategije naj vključujejo eh, usposabljanje uh, uh, zdravstvenih delavcev, pa tudi verskih voditeljev in drugih ki morajo vsi sodelovati pri varstvu žensk, da ne bodo žrtov pohabljanja. In eh, naj vam povem, kaj je povedala ena ženska, ki je to doživela, rekla, da je to dosegla pri 12 letih, njena sestra pa je tako 10 let. In zjutraj nekega dne sta šli na obisk k teti. Nič nista sumili. Teta je odvlekla deklico v kopalnico in tam je bilo več žensk, ki so ji razširile noge. Ni, ni sicer videla no, nože, vendar je razumela, da jo pohabljajo. In potem so rekli, naj, da ne sme jokati, ker je to sramota za žensko in da se da ženska. Mm, mati naj prišla pogledati, jokala je, um, vendar ni mogla nič storiti. Vendar v Afriki je tako, da ima očetova družina pravico do življenja smrti deklic. In ženska mora veliko pretrpeti in ne veliko govoriti. Gre za realno pričevanje in to se dogaja milijonom žensk. To se dogaja tudi v Evropi, ki, ženskam, ki so žrtve neenakosti. In ta praksa se izvaja ponavadi, ko gre do ženske na obisk v države izvora. Vendar obstaja dokaz, da se to izvaja tudi na ozemlju EU. Nedavna študija je ugotovila, da obstajajo žrtve to vrstnega pohabljanja v vsaj 13 državah članicah EU. Komisija je novembra 2013 pripravila sporočilo z naslovom Izkoreninjenje pohabljene ženskih spolovil. In to sporočilo se je osredotočila na to, kako bi odpravili to prakso. In zanima nas, kaj je komisija storila glede tega mm, področja in kako bo pomagala država članicam, da bi sprejele pravo zakonodajo za boj proti tem in kako bo izvajala to politiko v svojih zunanjih, v svoji zunanji razsežnosti in kako uh, boste dosegli, da bo dejansko prišlo do izvrševanja te zakonodaje, zato da bomo uh, odpravili to vrstno nasilje nad ženskami. In potem imam še eno vprašanje. In sicer, kakšne konkretne ukrepe bo spela komisija, zato da bomo um, jamčili varstva, varstvo za uh, ženske, uh, Eh, ki prosijo za azil v okviru spremembe direktive o pogojih sprejema za prosilce za azil. Kakšne konkretne ukrepe bo sprejela komisija v skladu s, s našimi pristojnostmi? Če zakonodaje ne bomo izvajali, če zakonodaje ne bo dovolj stroga, potem bo vse za manj. Pohabljanje je nekaj, kar um, prizadene ženske na najbolj grozljiv način, krši njihove osnovne pravice in to je zelo škodljivo za zdrave žensk in deklic. Ne smemo pozabiti niti na sodelovanje z javnimi ustanovami, z civilno družbo. To je nujno, če želimo v Evropi skoriti to brutalno prakso, ki ji ni mesto v Evropi 21. stoletja če nekdo želi upravičevati to prakso, moramo jasno povedati, da uh, je vseeno treba upoštevati človekove pravice, ne glede na spoštovanje tradicij in kultur. Najlepša hvala, gospa Garcia Perez. Zdaj pa predajam besedo gospe komisarki Jurovi. Izvolite. Zahvaljujem se Evropskemu parlamentu, še posebej pa poročevalki, gospe Grsivi Perez, za vas trud v boju proti pohabljanju ženskih spolovil. Podpiramo delo tako Evropske komisije kot Evropske komisije za zunanje sodelovanje v sporočilu, ki je bilo sprejeto 25. novembra 2013. Komisija izrazito povdarja svoje stališče zoper nasilju nad ženskami, vključno s pohabljanjem ženskih spolovil. Ta praksa pomeni kršitev človekovih pravic, kot tudi pravic otroka. Gre za kršitev fizične integritete žensk in deklet, povzroča tudi hude posledice za njihovo zdravje, dobrobit in lahko vodi tudi v smrt. Evropska komisija za službo za zunanje sodelovanje spremlja ukrepe katerim smo se zavezali v sporočilu. Kaj počnemo na področju ozaveščanja o tematiki? Raziskave kažejo, da je morda celo 250 milijonov žrtev po celem svetu in 500 tisoč žrtev zgolj v Evropski uniji. Zelo malo imamo zanesljivih informacij o tem, kako, zaradi koga in kako kdo izvaja pohabljanje ženskih spolovil. Moramo izboljšati svoje videnje o tej tematiki, to je glavna prioriteta. Skupaj z Evropskim institutom za enakost med spoloma bomo razvili skupno metodologijo in pa kazalnike, s katerimi bomo ocenjevali tveganje za pohabljanje ženskih spolovil v vseh državah članicah Evropske unije. Raziskave Evropskega inštituta nam bodo povedale več o razlogih v ozadju nadaljevanja ali pa opuščanja prakse pohabljanja ženskih spolovil med migranti v Evropski uniji. To nam bo pomagalo oblikovati učinkovito strategijo, s katero bomo končali s to prakso. Zdaj pa še kaj bomo storili v smislu preventive. Če želimo poskrbeti za družbene spremembe, ki bodo potrebne za to, da bodo družine opustile to tradicijo, pravni ukrepi ne bodo dovolj. Zato Evropska komisija podpira in bo še naprej podpirala delo na ljudski ravni. V to vključila tudi skupnosti, ki prakticirajo pohabljanje ženskih spolovil tako v Evropski uniji kot v tujini. V ta namen bo Evropska komisija kmalo tudi organizirala javni razpis za 4,5 milijonov evrov in sicer za mednarodne projekte, ki bodo usmerjeni v preprečevanje in boje proti škodljivim praksam v Evropski uniji. Komisija trenutno financira štiri nacionalne kampanje za ozaveščanje, ki jih izvaja države članice in so specifično usmerjene v pohabljanje ženskih spolovil oziroma preprečevanje tega. Z notarnimi ukrepi podpiramo tudi ukrepe na ljudski ravni, ki vodijo k opuščanju te prakse. To vključuje tudi projekte, ki se posebej osredotočajo na zagotavljanje pravičnosti in pa vzpostavljanje varnega okolja in zaščite pravic žensk. Po zaslugi podpore Evropskega parlamenta bomo razvili tudi spletno platformo za strokovnjake, ki bodo kontaktirali ogrožena dekleta in ženske ter poskrbeli tudi za žrtve pohabljena ženskih spolovil. Zahvaljujem se za to podporo. Komisija se prizadeva, da bi vključila pohabljanje ženskih spolovil v sporočilo, ki bo vsebovalo tudi smernice držav članice Evropske unije za integrirane sisteme zaščite otrok. Kako bomo zaščitili žrtve? Direktivo o žrtvah naj bi prenesli v nacionalne zakonodaje novembra 2015. To direktivo bomo zagotovili žrtvam pohabljanja ženskih spolovil enostaven dostop do, dostop do storitev zaščite, obenem pa jim bomo zagotovili tudi zaščito med kazenskimi postopki in sodnimi postopki. Komisija je organizirala več delavnic za državami članicami glede izvajanja te direktive. Pred nedavnim je bila organizirana zadnja delavnica prejšnji teden, 6. februarja, in sicer na Mednarodni dan ničelne tolerance do pohabljanja ženskih spolovil. Evropska komisija prav tako širi material za usposabljanje preko svoje e-platforme. Naj zaključim še z nekaterimi besedami, ki zadevajo zunanjo razsežnost našega dela. Dostop do sodne zaščite oziroma pravne zaščite ter tudi zagotavljanje pravic žensk, vključno s pravicami da ne trpijo tradicionalnih škodljivih praks. To je nekaj, kar je zapisano tudi v prioritete Evropske politične strategije za zunanje delovanje na področju zaščite pravic žensk. Da bi spodbujali enakost med spoloma, organiziramo politični dialog o človekovih pravicah, na katere vabimo tudi ženske, ter se tam pogovarjamo o ženskih pravicah in pa o zdravstvenih pravicah. Prav tako podpiramo tudi lobiranje, ki je usmerjeno v izboljševanje nacionalne zakonodaje in pa razvoj nacionalne zakonodaje za zaščito pravic žensk. In tretjič, tretjič podpiramo pobude izgradne kapacitet za izboljšavo ozaveščanja v vseh vidikih družbe. Enkrat na leto organiziramo tudi usposabljanje to organizira služba za zunanje zadolovanje, sodelovanje. V sodelovanju z Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom vse pa poteka na samem sedežu, ko gre za vprašanje vezana na obramno politiko. Od leta 2012 Amnesty International sodeluje pri tem dogodku in ima tudi nekako redno predstavitev o preprečevanju prakse pohabljanja ženskih spolovil. No, začnemo z večinoma ženskim seznamom. Prva bo spregovorila gospa Lagripo v imenu ELS dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ob tej priložnosti, ob dnevu ničelne tolerance do pohabljanja ženskih spolovil, je politična skupina ELS vsega, prevzela v svojo vlogo v boju proti tej grozoviti praksi in gre za absoluten škandal, ki ga moramo preprečiti. Po vsem, po celem svetu vsako leto je 3 milijonov primerov mladih žensk, pa tudi deklic, ki so podvržene temu mučenju, pohabljanju ženskih spolovil in na to v imenu nekakšne družbene tradicije delovanja v imenu religije in tako dalje. 60 tisoč žensk in otrok eh, tudi v Evropski uniji pozna to grozno prakso. Skupina ELS toplo pozdravlja zaveze Evropske komisije in pa tudi akcijski načrt, ki je bil predstavljen novembra 2013, vendar pa obžalujemo, da kljub temu, da je ta akcijski načrt zelo ambiciozen, ne navaja jasne časovnice, ki bi omogočila, kako, da, da nekako ugotovimo, kako bi to izvajali v praksi. Kako naj bi torej dobili tiste konkretne ukrepe, s katerimi bi ukrepili boj vseh proti pohabljenim ženskih spolovilom. Dobro je seveda, da imamo jasne zaveze, pa tudi navedene prihodne ukrepe. Tega se zavedamo, vse gre v pravo smer in odraža ob enem tudi cilje, ki smo si jih zastavili pri vprašanju za ustni odgovor. Zdaj pa moramo storiti še korak naprej, tako da bomo tudi v resničnosti eh, oblikovali nekakšno časovnico za praktično izvajanje. Mislim, da ne bi bilo dobro, če bi še eno leto čakali na konkretne ukrepe. To bomo prav gotovo spremljali. Najlepša hvala. Zdaj pa še gospa Arena v imenu SD. Dve minuti. Eh, hvala, gospa predsedujoča, hvala, gospa komisarka, hvala, da ste nam predstavili ukrepe, ki jih lahko komisija izvaja. Sveda smo lahko veseli, da ima ta dolg seznam ukrepov, ki obravnavajo varstvo zdravja, varstvo žensk in deklic. Prav tako obravnavajo vprašanje azila in tudi eh, boj komisije proti pohabljanju. Vendar, hkrati pa se strinjam s svojo kolegico, nimamo jasne časovnice in torej vidimo, kakšen je seznam ukrepov, vendar, kakšna pa je časovnica glede teh ukrepov. Sami ste dejali, da je težko zbirati podatke. In kaj se dogaja s tem zbiranjem podatkom? Danes težko dokažemo, da so države članice eh, začele izvajati učinkovite ukrepe. Kako potem lahko vemo, če države članice um, izvajajo to zakonodajo in kaj se daj z eh, izgoni deklic v države, kjer jih bodo pohabljali. No, vemo, da nekatere države članice so sicer na seznamu varnih držav, vendar v določenih regijah se to vseeno prakticira. No, če pa neko deklico pošljete v neko državo, potem ne vemo, v katerem delu bo pristala torej veliko odprtih vprašanj in tu imamo do lep seznam dobrih žel uh, eh, komisije, vendar mene zanima, kakšne pa časovne cele izvajanja teh ukrepov komisije. Eh, Daj pa uh, dve minuti, gospe Von Stork iz stranke Ekra. Gospa predsedujoča, dame in gospodje. Problem pohabljanja ženskih spolovil se zdi, da ni evropski problem. Sam izraz nam daje misliti, da to izvira iz afriških eh, ritualov, kar bi že bilo dovolj grozno, ampak to je prišlo tudi do nas. Vidimo, da prihaja do hudih zločinov nad ženskami in dekleti. Rada bi dejala, da kdor gleda na to kot na virsko prakso, potem ne sodi v našo kulturo, k nam in se tudi ne more integrirati. Pohabljanje ženskih spolovil ne bomo ne sprejeli, ne trpeli. Pri nas se to ne počne. Ne moški, ne ženske, ne dečki, ne deklice in ne otroci ne smejo biti podvrženi temu. Kar pa zadeva Afriko, dekleta in ženske, potrebujejo pomoč. In 157 milijonov žensk potrebuje pomoč, veliko jih ne dobi pomoči, veliko pa tudi. In verjetno marsikomu ne bo všeč, ampak vedeti moramo, da ravno velik del pomoči zadeva tudi crkv tudi nemška škofovska konferenca in tako dalje. To je treba povedati. Namreč ravno v parlamentu se včasih vzbuja občutek, da so kristjani ljudje drugega razreda in zdi se, da kdor hodi redno v cirkev, velja za krščanskega talibana. Zato pravim, da so ravno predstavniki krščanskih organizacij tisti, ki skrbijo za to, da se ta praksa eh, neh prenehuje. Hvala, sedaj pa gospa Berder dve minute v skupino A. Hvala. E, veseli me, da ima komisija e, načrt glede tega grozljivega pohabljanja ženskih spolovil. In vsi navajamo, številke, ki naj bi se številke pohabljenih žensk, vendar točnih številk nimamo. Lahko pa z gotovostjo rečemo, da gre za občutljive, ranljive deklice iz najbolj ogroženih uh, slojev družbe. In kako so mu lotili težave, če ne vemo, za kako veliko težavo gre? Uh, Komisija pravi, da poskuša pomagati državam članicam s tem, da spodbuja ozaveščenost in um, izobraževanje relevantnih deležnikov. In ključni, ključni akteri žal niso dovolj izobraženi. Um, slišala sem, da nekateri nič ne vedo o tem in mislim, da moramo učitelje, policiste, zdravnike usposabljati in ozavestiti, tako da bodo vedeli, eh, kakšni so opozorilni znaki Usposabljanje traja le nekaj dni, vendar bi to lahko pomagalo ranljivim deklicam, da ne bodo žrtov tega grozljivega dejanja in da ne bo treba živeti s posledicami tega eh, vse svoje življenje. Moramo tesno sodelovati s skupnostmi, zato da bomo spremenili pristop. Moramo govoriti o tem moramo podpreti pogumne ženske, ki nasprotujejo temu, da bi njihove hčerke pohabili. In moramo biti zelo pozorni na pozorilne znake. Lepa e. za stranko Guje, gospa Björk, izvolite. Hvala. Pohabljanje žensk je grozljivo nasilje nad ženskami in deklicami. Tu gre za patriarhalno nasilje ki ima sicer različne oblike, vendar gre vedno za to, da se želi omejiti ženske, želi se omejiti njihovo spolnost, želi se omejiti njihov prostor v javnem prostoru. Nasilje nad ženskami in deklicami je globoko zakorenjeno v naših tradicijah. In pohabljanje ženskih spolovil je še zlasti slab prim primer nasilja nad ženskami boj proti pohabljanju ženske spolovil mora biti bolje vključen v celovit boj proti diskriminaciji žensk in deklic. Potrebujemo žensko solidarnost, s katero bomo dosegli, da bodo ženske eh, živele brez nasilja. Moramo proučiti patriarhalno nasilje, ki se izvaja v naših družbah, Pomislimo samo na nekaznovanost poseljevalcev in ženske morajo plačati za to, ker jih je strah, ker strah um, je nekaj, kar um, bremeni njihov vsak dan in komisija mora res uh, predstaviti zakonodajni predlog uh, za boj proti vsem oblikam nasilja nad ženskami. Zdaj pa dve minuti za gospoda Sebastija Hordija. Hvala, gospa predsedujoča, hvala, gospa komisarka, hvala, gospa poročevalka. Gre za zelo pomembno vprašanje. Torej, seveda, e, to mora zanimati celotno družbo, ne le ženske. To je vprašanje, ki je takšno, da je ogromen razkorak med besedami in dejanji komisije sporočilo komisije iz 2014 je zelo dobro, vendar ne vidimo nobenih konkretnih ukrepov eh, za to, da bi se to dejansko uh, spremenilo. Ni časovnice. Moramo poskrbeti za to, da se bo izvajalo eh, evropsko zakonodajo na terenu. Evropska komisija mora pri, uh, eh, zahtevati držav članic naj kaznujejo tudi tiste, ki recimo uh, eh, izvajo pohabljanje zunaj meja Evropske unije, tako da vedo, da ne bodo uh, nekaznovani. In kdaj bo komisija pripravila direktivo za boj proti nasilju med spoloma. Zelo majhen odstotek uh, Eh, žrtev pohabljanja ženskih spolovil dejansko pride do sodišč. Veliko žensk, ki trpi zaradi tega, sploh ne vedo, da je pohabljanje ženskih spolovil kaznivo dejanje. In moramo zavestiti te ženske, zato da vedo, da je Evropska komisija, Evropska unija na njihovi strani. In Ravno neznanje je razlog za to, da se ta praksa še izvaja v Evropski uniji. To vprašanje moramo vključiti v našo migracijsko politiko. Torej, res potrebujemo celovit pristop in to je naš parlament že večkrat povedal. Naj pa gospa Burs za stranko EDD. Hvala. Na deset tisoče primerov eh, pohabljen ženskih spolovil je bilo v Združenem kraljestvu in nihče ni prišel na sodišče zaradi tega. Torej, to je napačna eh, politika multikulturnosti. V Združenem kraljestvu izvoljeni predstavniki eh, ignorirajo to prakso zato, da ne bi um, užalili uh, skupnosti in da ne bi spadli uh, rasistični. In na ta način mogoče se ta praksa nadaljuje. In ravno oni so krivi za to, da se ženske pohablja v imenu uh, tradicije. To se mora prenehati. Politiki morajo imeti pogum, da ukrepe, morajo zaščititi otroke. Ne pa, da se zatekajo k politični korektnosti. In demand, um, Eh, modri karton za vas. Ali to spremete? Sicer pa predlagam, da bi modre kartone omejili. Ali spremete modri karton, gospa? Rembeda. Strinjam se z, z poslanko iz UKIP-a, da bi morali storiti več za boj proti pohabljanju. No, me pa zanima, zakaj je UKIP glasoval proti resoluciji, ki je obsodila pohabljanje ženskih spolovil. Mislim, da bi se morali zavedati, da je včasih mm, treba skupaj stopiti in skupaj sodelovati, če želimo izboljšati uh, svet. Um, no, nisem bila takrat uh, uh, poslanka, takrat vendar mislim, da ste vi v veliki meri uh, krivi zaradi politične korektnosti, zaradi multikulturnosti eh, in zato menim, da je pa vaše vprašanje sramotno. Pa Marja, ena minuta. Ja, well, eh, uh, Hvala. Lepo, gospod predsedujoča. Če ste stari 15 let, se vam lahko zgodi, da zaradi nekih norih idej vam pohabijo spolovila. To je nekaj, kar je treba preprečiti. V južnih državah, eh, v državah na jugu je ogromno žrtov tega. V številnih državah je pohabljanje nezakonito. Nizozemskem je pohabljanje eh, nezakonito, vendar letos smo imeli 20 tisoč primerov pohabljan žensk. Recimo, um, ženske prihajajo iz Somalije in tako naprej in so žrtev teh praks. Kdorkoli si želi preprečiti pohabljanje ženskih spolovil, ne more iti mimo vloge islama pri te, tej praksi. Sedaj pa uh, dve minuti za gospod Estela Sferagut. Popular... Stranka LS eh, obsoja to izjemno kršitev človekovih pravic. Vsake šest minut je ena deklica žrtov te grozljive prakse. Osem in, v 28 državah članica se še izvaja to pohabljanje ne gre za kulturo, ne gre za tradicijo, gre za nasilje, to je kaznivo dejanje. Martin Luther King je dejal, da je vedno pravi trenutek za to, da sprejemo pravo odločitev. Eh, Diri Goris, Diri Somalska, manekenka se je odločila prekiniti tišino in je povedala, kakšna je bila njena izkušnja. Njo so pohabili pri uh, eh, 13 letih in zaradi tega zelo trpi in sama je se odločila o tem spregovoriti in je postala. Um, in je postala predstavnica OZN za to vprašanje. In gre za zelo grozljivo prakso, kjer ženskam dobesedno zašijejo uh, vagino in potem je pravzaprav uh, mož tisti, ki na poročno noč uh, prereže uh, tisti del, ki je zašit. No, zaradi vseh teh grozljivih dejanj so ženske pogosto bolne tako na, ko, ko, na, tako na, na fizični kot na psihološki ravni. In uh, eh, gospod poslance in poslanke od, od komisije zahtevamo več kot zgolj politično voljo. Želimo preprečevanje, želimo bolj učinkovito represijo strani držav člani, zato da bi dosegli izkoreninjene pa ne le pri nas, temveč tudi na globalni ravni. Um, bila sem zelo Eh, pretresena, ko sem srečala z aktivisti eh, boja proti pohabljanju ženskih spolovil in jasno mi je postalo, da moramo sodelovati. Kampanje so sicer omejene, vendar težave ne gredo stran, tako da moramo še naprej sodelovati, pogovarjati se s civilno družbo in na ta način povečati ozaveščenost in doseči naš cilj nične tolerance. Moramo spodbujati skupnosti, da povedo, kaj se dogaja. Žrtve moramo spodbuditi, da spregovorijo o tem, kar se jim je zgodilo. Tudi eh, zdravniki, pravniki morajo spregovoriti o tem. Moramo povedati, da gre, to, da, povedati, da gre za vprašanje, ki se dogaja pri nas in tujini potrebujemo odprto, odprt dialog, moramo smeniti jezik, uh, s, s katerim, katerim govorimo o tem. Sedaj pa gospod Žitnarska minuta in po izvolite. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Hvala, gospa predsedujoča. Pred nekaj leti sem brala knjigo Puščavska roža in bila sem res šokirana, ker prej sploh nisem mm, poznala tega pojava. In ta praksa še danes obstaja. In danes je veliko žensk, deklic, žrtev te grozljive prakse. In to je nekaj, česar ne moremo nikakor upravičevati, ne moremo reči, da gre za zdravstveno preventivo. Ne, kajti veliko deklic izgubi veliko krvi in celo življenje trpi zaradi teh pohabljanj tudi med menstruacijami in tako naprej. Tako da res moramo obsoditi uh, izvajanje te prakse, zato da se prepove tudi zakonom v določenih afriških državah, kot je slonokočena obala, naprimer torej v EU moramo postoriti vse, da priprečimo to vrstno dejanje, moramo kaznovati vse tiste, ki izvajajo te prakse, pa tudi starše, ki dovolijo, da se to zgodi njihovim uh, otrokom. Hvala lepa. Sedaj pa eh, gospa Becera, ena minuta. Hvala, gospa eh, predsedujoča. Gre za grozljivo nasilje in moramo imeti ničeno toleranco do tega. Ne moramo reči, da to lahko pravičimo s tradicijo ali čem podobnim. Um, to vrstno pohabljanje je pravzaprav um, akt terorizma, saj tako ženske postanejo orožje. In gospa Eh, Jurova, želimo konkretne ukrepe, želimo konkretno časovnico, konkretna sredstva eh, s tem v zvezi in želimo tudi to, da bi Evropska unija podpisala Istanbulsko konvencijo. Kot je povedal eh, dr. Mukvede, ki je bil prejemnik nagrade Saharova za 2014, ko pohabi eno žensko, je to moja sestra, moja hči, moja mama. Evidente es cierto y todos estamos de acuerdo que la mutilación genital se considera človekovih pravic. Gre pa tudi za to, da se s tem poudarja diskriminacija žensk in nadzor nad ženskim telesom. Pohabljanje ženskih spolovil je diskriminacija na podlagi spola. In moramo to tudi upoštevati pri obravnavi beguncev. Vendar pa bomo težko to dosegli, če uh, uh, imamo države kot je Španija, ki uh, vračajo begunce kar tako čez mejo jih dobesedno vržejo nazaj, druge države pa se delajo, da niso nič vedele. In mislim, da je to grozljivo in da to ni nobenih upravičil. Gospod Korov, ena minuta. Dente. Hvala, gospa predsedujoča, spoštovani eh, kolegi in kolegice. No, naj povem, nekaj štiri glede tega grozljega pojava Amnesty International pravi, da vsako leto je 3 milijone žensk pohabljenih. Torej 8 tisoč eh, dnevno in številne tudi v Evropski uniji. In torej obrezovanje, eh, z, eh, šivanje vagine gre za Eh, fizične in psihične poškodbe žensk. Gre za to, da nekomu dejansko eh, škodujemo na več ravneh. Moramo delovati na ravni preprečevanja, vendar moramo tudi to obravnavati v okviru azilne politike, ko gre za neko osebo, ki želi uh, Eh, pobegniti pred takšno prakso. Gospa Guda, ena minuta. Kako govoriti o tej grozljivi praksi? Eh, ta pojav prizadeva več kot 500 tisoč eh, žensk po celem svetu, pa tudi veliko jih Evropski uniji. Evropska unija je spodbujala uh, množično priseljevanje, ni pa zahtevala asimilacije. Danes govorimo o tem, da moramo zavarovati uh, žrtve v postopku um, azilnih postopkov. Vendar te uh, grozljive prakse bi morali ustaviti v državah izvora. Države članice morajo kaznovati tiste, ki izvajajo pohabljanje in države članice imajo nacionalno pristojnost za to. Evropska, evropsko delovanje pa to ne imelo namene dodane vrednosti. Pa Gabriel, dve minuti. Hvala. Ni nobenih uh, verskih opravičil za to, nobena tradicija ne more tega opravičiti. Moramo preprečiti ta kazniva dejanja. Uh, izpostavljali pet stvari. Komisija je predstavila sporočilo glede tega leta 2014 in tu se vsi strinjamo, potrebujemo konkretne, konkretne časovnice za konkretne ukrepe. Drugič, ključna je vloga Evropskega instituta za enakopravnost spolov in mora oblikovati indikatorje glede pohabljanja. Tretjič, moramo se politično zauzemati za izkoristitev tega pojava. Moramo imeti zelo dobro koordinacijo med vami, um, komisarka, pa tudi uh, z drugimi akteri na ravni OZN. Ključnega pomena je uh, koordinacija in doslednost. Če tretjič menim, da moramo uh, tudi v medicinski politiki obravnavati to vprašanje tako, ko gre za vprašanje azila, tudi, ko gre za mlade deklice, ki so članice eh, skupnosti, eh, ki živijo v Evropski uniji. In gre torej za eh, pohabljanje in zato potrebujemo eh, kampanje za ozaveščanje. Madame, Madame Hvala, gospod Rodriguez. Ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Ni nobenega načina, da bi lahko upravičili to vrstno pohabljanje. Ne, to je kaznivo dejanje, to ni tradicija, to ni religija. Mlade ženske se pohablja v Evropi. Torej, 500 tisoč žensk je bilo pohabljenih, ogromno jih je ogroženih, uh, da se jim to lahko zgodi. Uh, veliko ženskam se lahko uh, zgodi, da jih bodo odpeljali na tuje in potem se jih bo tam tako srednjeveško obrezalo. In na ta način Evropska unija pravzaprav barbarska, ker nič ne stori glede tega ni, ni, ni, ni bistveno, ali govorimo o 5000 ženskah ali o 500 tisoč ženskah. Te, ženske, te številke so sicer nepotrebne, vendar so zelo visoke. Ženske režejo za zarevelimi noži in Evropa mora sprejeti konkretne ukrepe proti temu. Pa Višnjevska. Hvala lepa, pani predsednica, pani komisar. Gospa komisarka, pozorno sem poslušala to razpravo in sem zgrožena, kaj ti že deveti smo imeli, smo praznovali mednarodni dan. ničelne tolerance do pohabljene ženske spolovili. In kakšni so učinki? 106 milijonov žensk je žrtov zaradi tega pojava šest tisoč na dan, šest tisoč žensk se vsak dan pohabi in pet tisoč v uh, Evropi na leto. To so sadistične prakse in grozljivo je, da se jih izvaja še v 21. stoletju. No, v vašem govoru pa uh, nisem videla nič konkretnega. Lahko govorimo o tem, vendar to nič ne pomaga. Moramo spoštovati življenje žensk. In kako, kaj bi lahko storili? Mislim, da moramo res preprečiti izvajanje tega. Eh, grazie, kolegi, grazie, hvala, hvala, gospod Sveča, gospa komisarka. Mislim, da moramo našo razpravo obrnavati v pravem kontekstu. Ne gre za to, ali gre za krščanski okvir ali kakršen drugi uh, okvir. Ne, gre za to, ali mi kaznujemo uh, eh, samo odločbo žensk. Torej, gre za našo idejo o tem, kaj je nasilje nad ženskami. In gre za vprašanje patriarhalnega nasilja. Ne smemo več čakati, ne moremo več čakati, da Evropska unija podpiše Istanbulsko konvencijo. In uh, naj povem, da nimamo statističnih podatkov. Eurostat, ki ima podatke glede vsega, pa nima nobenih idej glede tega, kakšen je obseg tega pojava v Evropi. Mislim, časa je potekal. Hvala, komisarka Jurova. Tu sem bila pred letom dni in čestitala za sporočilo komisije glede odpravljanja pohablja ženskih spolovil. Po letu dni Vidimo, da so še vedno milijoni deklet in žensk podvrženi tej praksi. Govorimo o zlorabi. To je kaznivo dejanje in kot tako ga je treba obravnavati. Države članice morajo uporabljati zakonodajo, preganjati in obsoditi tiste, ki to počnejo. To je nujno za preventivo. Če hočemo odpraviti pohabljanje ženskih spolovil, moramo odpraviti nekaznovanost. Vendar pa moramo ukrepati tudi navzven, podpreti obveščenost, ozaveščanje, izobraževanje o človekovih pravicah in medicinskih tveganjih teh barbarskih praks, ki povzročajo tako fizično kot psihično škodo dekletom. Podpreti moramo pogumne ženske, ki si upajo spregovoriti in govoriti proti tradiciji v Senegalu, recimo, imamo nevladno organizacijo, ki ženskam daje možnost, da same odpravijo to pohabljanje v svoji skupnosti. Če hočemo biti učinkoviti na terenu, moramo spoštovati vero, kulturo in tradicijo. Nikoli pa ne bomo sprejeli, da se nasilje nad otroci opravičuje s kulturo ali vero. Zato, komisija, prosim, ukrepajte na podlagi priporočil, ki ste jih sami dali. Hvala lepa. Nilsen, en minut. Gospod Nilsen, ena minuta. Hvala. Pohabljanje ženskih spolovil je tradicija, ki je stara na stotine let. Vendar ne smemo biti strpni do tega. To je realnost še vedno za milijone žensk. Pohabljanje ženskih spolovil je še vedno tabu, zlasti tam, kjer se to množično dogaja. Ženske pravijo, da to ni zgolj fizičen problem. Zato moramo pogledati ne samo, kakšne so tveganja tega, pohabljanja, pač pa mora biti to vključeno tudi v politike za ženske, zato da bojo ženske lahko dosegle napredek na vseh področjih. Če si prizadevamo za politike žensk, moramo še naprej podpirati ženske po vsem svetu. Gospa Grling, hvala. Hvala, gospod predsedujoča, gospa komisarka. Vsi se strinjamo, da je pohabljanje ženskih eh, spolovil ena najgroznejših oblik, ki žensko oškoduje celo življenje. Vprašanje pa je, kaj lahko naredimo tu v Evropi. Mislim, da je čudovita stvar, da se pogovarjamo o tem, kako naprej in skrajni čas je, da nekaj tudi ukrenemo. Vidimo, da je pregon bistveno prešibek. Izmenjevati moramo najboljše prakse, izboljšati izvajanje zakonodaje. Potrebujemo uspešen pregon, zato da bomo pokazali uspešnost naših politik. Catherine Bearder je govorila o Združenem kraljestvu in zadnjih poskusih pregona ali prvih poskusih pregona. Kljub 1,4 milijona evrov, ki jih je dejansko namenila naša vlada, kljub temu, pa je bil oproščen nek zdravnik in zato je nujno, da začnemo izvajati informacijsko kampanjo. Pohabljanje ženskih spolovil je ena najhujših oblik nasilja nad ženskami. To je grozovita kršitev njihovih pravic in pravic otrok. Povzroča ogromne psihološke in fizične rane, lahko pripelje celo do smrti. To je eno najhujših dejanj, ki jih izvajajo proti ženskam. To se dogaja na neviden način. In boja proti tem praksam ne moremo ločiti od širšega boja proti poskusom, da bi omejili spolne in reprodukcijske pravice žensk. Če želimo ženskam omogočiti boljše zdravje, moramo preprečiti te prakse. Vidimo, da Evropska unija usiljuje makroekonomske realnosti, ampak to so stvari, ki se dogajajo v naših državah. Ženske morajo v celoti uživati svoje pravice. Matera. Gospa Matera, eno minuto in pol. Hvala, gospa predsedojoča. Leta 2006 je ta parlament prvič pozval k temu, da se spopademo z vprašanjem pohabljene ženskih spolvil na evropski ravni in sicer na temelju zavesti o tem, da je ta pojav zakoreninjen v kulturi, ki je drugačna od naše, kljub temu pa mnoge ženske morajo živeti s tem celo življenje in mnoge ženske, ki se jim to dogaja, živijo v Evropi. Novembra 2013, gospa komisarka, je vaša inštitucija predlagala vrsto ukrepov proti temu barbarskemu pojavu. Vendar pa, ker nismo imeli rokov za izvajanje, je zelo težko oceniti učinkovitost. Zato je nastopil trenutek, da dosežemo podporo držav članic pri izvajanju zakonodaje, ki prepoveduje to prakso. To je treba podpreti s podporo žrtvam. Prav tako se moramo prizadevati, da bi podprli skupnosti in strokovnjake, ki delajo na tem področju. 6. februarja smo praznovali Mednarodni dan boja proti pohabljenju ženskih spolovil in če hočemo, da bo ta dan resnično prispeval k izkoreninjenju tega pojava, je zdaj pravi čas, da na mesto razmisleka ukrepamo. Gospod Martin. Merci, uh, Hvala lepa, gospod predsedujoča. No, le malo moških se nas je danes oglasilo glede teh, teh grozljivih uh, eh, mutilacij. To je, to je slabo, to je škoda. Uh, To je pre, tema, ki bi morali obravnavati tudi uh, moški, ker gre za uh, nasilje nad človeštvom. Zakaj gre pri tem m, mm, pohabljenju? To pomeni, da pohabimo ženske, da jih uh, ranimo, da jih včasih tudi ubijemo s tem. In tu gre za globoko zakronjeno neenakopravnost med moškimi in ženskami ne gre le za problem Afrike, to se dogaja tudi v Evropski uniji. Kaj, kaj moramo storiti? Moramo ozaveščati o tem, moramo spodbuditi konvencijo eh, oziroma ratifikacijo konvencije iz Istanbula. Gre za izjemno grozljivo dejanje in v številnih državah članicah se ne e, stori dovolj te ženske niso žrtve, one so bojevnice in mi moramo skupaj z njimi se boriti proti temu. Hvala. Ena podoba pove več kot tisoč besed in sama sem ostala brez besed, ko sem videla to fotografijo uh, ženske, ki ima v rokah nož, s katerimi uh, pohabi žensko. To je res kaznivo dejanje in me res sem zgrožena, da številni ljudje uh, lahko s tem živijo, kako je lahko moškim všeč, kako ženske po takšnem pohabljanju hodijo. In ženske se morajo tako situovati, zato se lahko poročijo in številni moški to podpirajo. Eh, tu imamo eno prečevanje, Eh, bila sem stara devet let, šla sva z očetom na neko zabavo, vendar ni bilo mojega uh, brata. To se mi je zdelo uh, čudno. No, potem pa so me pohabili. To, o čemer sedaj govorim, se je zgodilo v Španiji leta 1993. In mislim, da se moramo tega zavedati in mislim, da nujno potrebujemo pravne instrumente eh, in finančne instrumente za zaščito uh, žrtev in moramo storiti vse, kar lahko, zato, da bi izkoreninili uh, ta pojav in da bi uničili takšne nože, ki pohabijo uh, srce in dušo številnim ženskam. Moteru Litinju, organu žal. Gospa Blinkevičute. Govorimo o praksi, ki se izvaja na deklicah. To je globoko zakorenjena tradicija, je pa tudi ena najokrutnejših oblik izkazovanja ženske neenakosti, ki se izvaja v Evropi. Gre za kršitev pravice žensk do fizične integritete in pravica do nemučenja. 500 tisoč žensk v Evropi je podvrženih ali tvega, da bodo pov, podvržene pohabljanju ženskih spolovil. In vidimo, da se je na sodišču obravnavalo samo 41 primerov, zato moramo prekiniti to prakso nasilja nad ženskami. Evropska unija bi zato morala najprej zagotoviti učinkovito izvajanje in preganjanje kazanske odgovornosti, gospa komisarka, resnično pričakujemo konkretne ukrepe komisije. Gospod Štir, za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pohabljanje ženskih spolovil je nekaj, kar prizadane 140 milijonov deklet in žensk, 500 tisoč znotraj Evropske unije. Neredko pa so motivi kulturne naravne. Pravica do kulture pa mora biti omejena, če gre na račun pravic drugih, kar je nedvomno v primeru pohabljanja ženskih spolovil. Zato gre tu za nespoštovanje pravice do svobode, dostojanstva, pravice do zdravja, In v nekaterih primerjih, ko pride celo do smrti, gre za kršitev temeljne pravice do življenja. Iz pravice do življenja izhajajo vse druge pravice in zaščititi jih moramo zato, da se bomo resnično učinkovito borili proti takim škodljivim tradicionalnim običajem, ki se izvajo v nekaterih državah. Pohabljanje ženskih eh, spolvil se dogaja v vse 28 državah, v Afriki, Aziji, na Bližnjem shodu. To so vse prejemnice razvojne pomoči, zato bi morali izkoristiti našo politiko kot orodje v boju proti pohabljanju ženskih spolvil deklet in žensk. Tako kot tudi pri vseh drugih oblikah nespoštovanja temeljnih človekovih pravic. Zato kot član odbora za razvoj sprašujem gospod komisarko, v kolikšni meri sodeluje s komisarjem Mimico glede tega vprašanja. Merci. Hvala. Madame Giuffrida, po en minut. Gospod Giuffrida, za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Pred le kakim dnem ko smo praznovali oziroma obeležili dan broja, preti temu smo dobili grozovite številke. 135 milijonov deklic po vsem svetu so žrtve teh praks. V Somaliji, Eritreji, Egiptu, Gvineji gre za 95 odstotkov celotne ženske populacije. Pa tudi v Evropi, v moji Italiji ocenjujejo, da vsaj 40 tisoč žensk še vedno trpi zaradi pohabljena ženskih spolovil, ki jih prikrajša za spolno življenje in ki jih včasih postavlja tudi v življensko nevarnost. Zato moramo prepovedati to prakso, predvideti sankcije in ustrezno pomoč žrtvam. Spodbujati moramo informacijsko kampanjo ciljno, in eh, usmerjeno k tistim, ki opravičujejo tako prakso z virnimi in kulturnimi razlogi. Zato bi radi spodbudili vse tiste ženske, ki trpijo zaradi tega. Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Od vseh nas ste slišali pravzaprav isto sporočilo, ne glede na to, ali prihajamo z levice ali z desnice, vsi se zauzemamo za to, da pohabljanje ženskih spolovil označimo za kaznivo dejanje, za zaničevanje in to je zaključek, s tem se vsi strinjamo. Tudi Evropska unija mora ne le razpravljati, ampak ukrepati. Omenjene so bile informacijske kampanje, meni pa je zelo pomembno, da ne samo govorimo, ampak zahtevamo, da je pohabljanje ženske spolovil tudi razlog za pravico do azila. Lepo prosim, vzemite na znanje, da se evropski poslanci zauzemamo za to in. Kot ste slišali, smo z različnimi glasovi pravzaprav povedali eno in isto. Ja, madam Pič. Hvala, sedaj gremo v postopek pritegniti pozornost predsednice, gospod Petri, izvolite. Hvala. Pohabljanje ženskih spolovil, zlasti deklic v zgodnjem otroštvu, pomeni trpljenje. Posledice tega je, so hude in bolečina, možnost okužbe pri zaraščanju, težave pri nosečnosti, pogosti primeri smrti, to so le nekatere posledice tega nečloveškega dejanja. Praksa pohabljene ženskih spolvil žali dostojanstvo in ogroža življenje, ker pa govorimo eh, v glavnem o deklicah, predstavlja to tudi kršenje pravic otroka, zato sem zelo zaskrbljena. Ker prihaja do pohabljanja tudi v naših državah ali pa deklice odpeljajo v matično domovino njihovih staršev. Poiskati moramo način, kako deklice, ki so žrtve, ne postanejo drugič žrtve, če bi kazansko preganjali njihove starše. Eh, Gospod Sarao Santos, ena minuta. Čestitam komisarki za akcijski načrt, ki je bil najavljen. Mislim, da je neverjetno, da se moramo v 21. stoletju sploh še pogovarjati o tem. Vprašati se moramo, kako smo prišli do sem, kako je možno, da tako barbarska praksa še vedno predstavlja nekaj, kar se izvaja v Evropi in po svetu. In tudi v moji domovini imamo na ducate primerov pohabljanja ženskih spolovil. Po vsej Evropi pa govorimo o desetih, petdesetih tisočih. Mednarodne in evropske ustanove morajo ukrepati. Najboljši način je izobraževanje. Zagotoviti moramo, da bomo povsod po svetu izobraževali in to ciljno tiste skupnosti, kjer je tveganje največje. Vem, da komisija predlaga da bi konvencija iz Carigrada imela še zlasti pomembno vlogo. Govornik je prekinjen. Gospod Marijas, eno minuto. Vidimo, da lahko pridemo do zaključka, da je pohabljanje ženskih spolovin sodobno barbarstvo, ki ga najdemo po vsem svetu. Vidimo tudi, da najdemo žrtve v vsaj 13 državah EU, Nemčiji, Franciji, Združenem kraljestvu. Pohabljanje ženskih spolovil je huda kršitev človekovih pravic in nevarnost zaradi teh praks, sama po sebi mora predstavljati podlago za azil oziroma zaščito človekovih pravic. Gre za to, da te prakse izkoreninimo, potrebujemo več ukrepov in sicer moramo zaščititi in kazensko preganjati ter zaščititi žrtve. Well, uh, eh, Gospod Vautman. Uh, beste vrienden, beste medestreders. Hvala, gospa predsedujoča. Prijatelji, soborci, slišali smo veliko grozljivih zgodb. Žal mi je, da nas je v dvorani tako malo. V tem času, kar smo razpravljali, so 420 deklic po vsem svetu obrezali z zarjavelimi noži, kamni ali čim podobnim. Škoda je, da ni več moških. Moški, tisti, ki ste tukaj, ženske so upravičene, da uživajo v spolnosti in če si pogledate neuravnoteženo zastopanost v tej dvorani, vidimo, kako dolga pot je še pred nami. Moške po vsem svetu moramo prepričati, vsi, v vseh političnih skupinah se bomo morali boriti za to, da se znebimo te grozovite prakse. Merci, Najlepša hvala, gospod predsedujoč. Pohabljanje človeškega telesa je nekaj obžalovanja vrednega, čeprav spoštujemo verska prepričanja, pa moram kljub temu poudariti, da pohabljanje ni nekaj, kar bi pre, predpisovala katerakoli vira po svetu. Veliko krat smo se že pogovarjali o tej temi, organizirali konference, ampak ta razprava kaže, da pravzaprav nismo prišli zelo daleč. Vsekakor se moramo tega vprašanja resno lotiti in sprejeti moramo, vse možne ukrepe. Mislim pa, da tega ne smemo uporabljati kot izgovora za hitrejše sprejetje Carigrajske konvencije. Tu je namreč vse prepuščeno državam članicam, komisija pa nima pravice izvajati pritiska. Gospa Bursan, eno minuto. Zahvaljujem, gospođo predsednice. Hvala. Kot eh, človek in zdravnica sem zgrožena, zauzemam se za hitre ukrepe in za boj proti tej strašljivi obliki kršenja človekovih pravic. V mislih imam predvsem kriminalizacijo takih dejanj in uveljavljanje načela eksteritorialnosti. Pol milijona žrtev živi v EU. Vidimo pa, da so sodišča v 11 državah članicah zabeležila zgolj 41 primerov. To je sramota za našo družbo. Prav tako se ne moremo boriti s problemom, ki ga ne poznamo. Zato potrebujemo evidenco vseh vidikov pohabljena ženskih spolovil in izobraziti ljudi, ki se s tem ukvarjajo. Še zlasti moramo pospešiti obravnavo prošen za azil zlasti pri tistih, ki so neposredni nevarnosti. Strategija komisije ni dovolj, ker ni rokov. To je zgolj seznam lepih želja in sicer ne v gospodarskem smislu, pač pa se moramo predvsem skoncentrirati na človeška življenja. To še gospod Tomšič. Lepo. Hvala. Podpiram sprejetje strogega zakonodajnega okvira, ki bi preprečil to prakso v državah EU. Zavedam se, da bomo imeli težave. Še s tako dobro zakonodajo eh, ne bomo mogli rešiti tega problema. Gre za izvajanje, to pa zahteva odločnost. Mnoge države se neuspešno borijo proti te praksi na svojem ozemlju. Um, izkoreninjene pohabljene ženskih spolovil kot politika javnega zdravstva ne sme biti osamljen ukrep, pač pa del širše integracije manjšin v evropsko družbo. Vedeti moramo, da gre za vprašanje prilagajanja, integracije. Ravno to je razlog, zakaj se raje opirajo na prakse iz držav izvora. Države morajo potegniti črto in povedati, da kljub kulturni in verski heterogenosti v sodobni Evropi nihče ni nad zakonom. Hvala, gospod predsedujoča ta težava zahteva večdisciplinaren pristop, ko gre za znanje, izobraževanje in tako naprej. Moramo se spopasti na ta način s to barbarsko prakso. To barbarsko prakso pa eh, podpira tradicija in eh, eh neenakost med ženskami, ki še obstajajo v številnih skupnostih. Ženske imajo pravice, ki se jim jih ne more oduzeti. Moramo imeti ukrepe, s katerimi bomo lahko identificirali uh, upozorilne znake. Moramo družinam um, povedati, zakaj ne smejo med počitnicami v državi izvora uh, svojih hčera pohabiti. In to, tu gre za globalne ukrepe in za, za nje potrebujemo evropsko podporo. Se poteka, I dati sulle... Hvala. Podatki o pohabljenju ženskih spolovil so še vedno alarmantni v tretjih državah in v državah EU. To so parcialni podatki zaradi katerih je še teže izvajati preventivo in zagotoviti zaščito sedanjim in potencijalnim žrtvam. Vidimo, da ravno zato, ker žrtve pogosto ne prijavljajo teh dejanj, ni pomoči. Prav tako vidimo, da obstaja še nevarnost, da bi mladoletniki ostali brez staršev, če bi jih obsodili. Zato je nedvomno prispevek komisarke pomemben, vendar pa je treba to pretvoriti v konkretna dejanja, v kampanje za ozaveščanje in napredek znotraj in izven Evrope za to, da bi se borili še zlasti pa, da bi preprečili to in druge oblike nasilja nad ženskami in deklicami. No, s tem smo zaključili postopek privabi pozornost, zdaj pa še gospa No, Hvala. V tej razpravi se oglašam kot nekdo, ki prihaja iz mesta, kjer živijo skupnosti, ki izvajajo pohabljanje ženskih spolovil. To je šokantno in barbarsko in strinjam se z vsem, kar ste vsi povedali glede pohabljanja. Ampak, če bomo zgolj skušali izvajati zakonodajo, to ne bo pomagalo. V Združenem kraljestvu ni uspešnega pregona, če tudi je pohabljanje ženskih spolovil kaznivo dejanje že nekaj časa. Francija je bila nekoliko bolj uspešna. Spodbujati moramo skupnosti same, da dojamejo, da so te prakse napačne. Treba je razumeti ženske, zlasti mlade, ki so pripravljene spregovoriti. Zato je potrebne več podpore In če bosta EU in komisija, ki je pripravila načrt za financiranje, bi to res pomagalo. Hvala, gospa Hannibal. S tem smo res zaključili s tem postopkom. Zdaj pa predajam besedo gospej komisarki Jurovi. Ja. Eh, vážené dámy, vážení pánové, věřte prosím, že... Dámy in gospodje, verjemite mi, da sem tudi sama ravno tako zgrožena in šokirana, kot ste vi, zaradi dejstva, da se ta praksa še vedno izvaja in da so številke tako zelo visoke, ne le izven Evrope, pač pa tudi znotraj Evrope. Te številke sem videla šele pred kratkim. Predtem sploh nisem poznala tega, da so te barbarske prakse tako močno zakorenjene tudi na naši celini. Razmišljala sem o možnih inštrumentih, ki so nam na voljo v Evropi in tistih, ki jih imajo na voljo države članice. In reči moram, da imajo države članice zakonodajo, ki jim omogoča preganjanje teh praks, če tudi morda v kazenskem zakoniku to ni izredno opisano. Tudi če pohabljanje ženskih spolovil ni konkretno navedeno v kazenskem zakoniku, pa boste vedno lahko našli kaznivo dejanje resne ogrozitve zdravja z dolgotrajnimi posledicami, tako da bi države članice že lahko izkoristile svoje pravne možnosti. In presenetilo me je, v kako majhni meri se države članice dejansko poslužujejo teh možnosti. Seveda mora biti naša toleranca do pohabljene ženskih spolovil ničelna. Tudi pri kaznjivih dejanjih govorimo o ničelni toleranci. In to je dejstvo. To ni stvar debate. In ko govorimo o pohabljenju ženskih spolovil, dosti krat slišimo argumente, veste, to je pa tradicija, to je nekaj, kar je prisotno že na tisoče let nekaj, česar ni mogoče kar čez noč izkoreniniti. Sama bom vedno podpirala kulturne tradicije, ki si zaslužijo, da jih podpremo, vendar pa to lahko naredimo samo pri tistih tradicijah, ki niso v nasprotju z našimi vrednotami. Zato imamo inštrumente, ki izhajajo iz kazenske zakonodaje, pa tudi azilna zakonodaja je taka, da morajo države članice pri izvajanju azilnih postopkov posvetiti še zlasti veliko pozornost najbolj ranljivim skupinam, zlasti ženskam in deklicam, ki bi lahko bile v nevarnosti, da postanejo žrtve teh praks. Inštrumente torej imamo in v tej razpravi je bilo rečeno, da komisija nima pravice izvajati pritiska na države članice. Gotovo ne, imamo pa pravico, da države članice spodbudimo naj ne zavlačuje pri sprejemanju zakonodaje in boju proti tem praksam. Seveda pa se je težko boriti proti nekemu pojavu, če ne veste, kako širok je, eh, kako obsežen je. Lahko bi vam dala statistične podatke, ki smo jih prejeli od držav članic. V nekaterih državah je to zelo resen problem. V nekaterih državah članicah pa zadnji Podatki izvirajo iz leta 2007, kar pomeni, da novi podatki niso vedno na voljo. Zato ne razumem, zakaj države članice ne skušajo ugotoviti pravih številk. Nekatere od posredovanih številk so tudi samo ocene, tako da je zelo težko pridobiti zanesljive podatke. Zato bi morali še bolj sodelovati in morda se boste spomnili, da sem že omenjala novo strategijo o enakih pravicah žensk in moških, ki jo pripravljamo. Pomemben del te strategije bo tudi poglavje o boju proti nasilju nad ženskami in dekleti. Pripravili bomo akcijski načrt in upamo, da nam bo to omogočilo zelo konkretne korake po mojih izkušnjah pa akcijski načrt ne bo dovolj zanesljiv, če ne bodo zanesljivi podatki. Zato moramo začeti z našim delom tu in mi to tudi že počnemo. To je vse, kar sem želela povedati v tem trenutku in prepričana sem, da se bomo še vračali na to vprašanje, kajti gre za zelo, zelo resno temo in sama vam bom vedno na voljo, ne samo tu v plenarni dvorani, pač pa tudi med plenarnimi zasedanji in vedno vam bom posredovala informacije o tem, kaj komisija počne. Vem in vidim, da pozivate konkretnim ukrepom in dejanjem. Hvala lepa.